poslanca Evropskega parlamenta. Pravni odbor je na zasedanju 8. julija preveril mandate novih članov, novih poslancev in predlaga, da se eh, razglasijo za veljavne. In sicer so to mandati gospe Borzan, Buzič, Maletič, Petrovič, Jakovina, Svičava in Tomažič, ter gospod Baldini, Pikula, Plenkovič, Tirvaljalo in Vuljanič. Predlagam torej, da uh, razglasimo te mandate za veljavne. Pristojni poljski organi so. Uh,